obravnaval odbor za pravne zadeve. Gospa Magdalena Alvarez me je pisno obvestila o tem, da je bila imenovana za podpredsednico Evropske investicijske banke in to od 16. julija 2010 naprej. Parlament upošteva to imenovanje in v skladu s sedmim členom prvega odstavka akta v zvezi z imenovanjem zastopnikov Evropskega parlamenta z neposrednimi univerzalnimi volitvami in v skladu s četrtim pravilom prvega odstavka in četrtega odstavka odpira njen sedež od 16. julija 2010 naprej.